podpisala in že večkrat smo o tem tudi govorili. Mislim, da je Evropski parlament tisto mesto, kjer je potrebno takšne vprašanja tudi glasno izpostaviti, da se bodo pravice manjšin dosledno spoštovale. Hvala lepa, gospod Žobro. S tem smo zaključili tudi enominutne govore. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. In sicer predstavitev poročila gospoda Bodisa o odnosih med EU in svetom za sodelovanje v zalive. Gospod Bodis, beseda je vaša, štiri minuta. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predvsem naj povdarim, da je to poročilo plod zelo konstruktivnega sodelovanja med političnimi skupinami in eh, sam bi se rad zahvalil za sodelovanje gospodu Havitu, gospodu Brepoz, gospodu Brantnerju in pa tudi gospe Jetenmaki. To poročilo, kot veste, zadeva globalno strategijo v odnosih med Evropsko unijo in državami sveta za sodelovanje v zalivu. Naše delo smo začeli pred več meseci, torej pred dogodki, ki smo jim priča v arabskem svetu danes. Eh, v mestnem času smo praktično povsod, vključno tudi z Perijskim zalivom, bili priča velikih demonstracij z zahtevami po boljšem spoštovanju človekovih pravic, temeljnih eh, svoboščin in demokracije. Ampak od samega začetka našega dela, še preden smo začeli je dobro z delom in še preden so se začeli odvijati omenjeni dogodki, je odbor za eh, razvoj in odbor za znanje politiko izpostavil vse probleme, ki, iz katerih izhaja ta upor. Omenili smo diskriminacijo, vključno za diskriminacijo, ki temelji na spolu oziroma verski pripadnosti. Eh, omenjali smo diskriminacijo eh, na področju delovnih pravic, pravica do eh, socialnih eh, pravic, pravice žensk, svoboda izražanja, potreba po reformi pravosodja, odprava smrtne kazni in eh, pohabljanja in pa tudi politične pravice. Vse to smo izpostavili. No, postopno, ko so se odvili dogodki v Bahrajnu in eh, ob represiji nad demonstranti, prav tako v luči vojaškega posega sosednjih držav, članic Sveta za sodelovanje v zalivu, smo skupaj s poročevalci v Senci pripravili vrsto ustnih amandmajev, s katerimi izražamo podporo demonstrantom, ki se borijo za svobodo. Podarili smo legitimnost njihovih zahtev in obsodili nasilno reakcijo bahrajnskih oblasti, kakor tudi vojaški poseg držav sveta za stodovanje v zalivu, ki sodelujejo pri tej represiji in zato tudi izražamo veliko zaskrbljenost zaradi nasilnim odzivom oblasti, prav tako na koncu koncu v polni meri izražamo podporo procesu demokratične tranzicije. Seveda, to poročilo določa tudi dolgoročne strateške usmeritve, izpostavljamo potencial partnerstva na številnih področjih, geopolitično področje, eh, energetsko izobraževanje, znanost, eh, regionalna integracija. Eh, z geopolitičnega vidika Iran seveda predstavlja realno grožnjo med Iranom in Izraelom, bi bile države zaliva vsekakor kolateralna škoda tega konflikta in na nas računajo, da prispevamo k temu, da Iran ne bo razvil jedrskega orožja. Države sveta zastoljavanja v zalivu, ki predstavljajo četrtino držav Arabske lige, igrajo tudi pomembno vlogo v mirovnem procesu, saj so, spomnimo, tudi pobudnice tako malega eh, arabskega miru. Države članice sveta za trgovanje v zalivu so prvi dobavitelj nafte v EU, ampak njihove rezerve se zmanjšujejo in zato se pripravljajo na preusmeritev gospodarstva, predvsem na obnovljive vire energije in eh, tudi tu jim lahko ponudimo naše znanje in izkušnje na tem področju. Na področju izobraževanja in znanosti te države izobraževanje postavljajo kot prioriteto. Zaradi pomankanja univerz in profesorjev eh, sodelujemo pri eh, ustanavljanju izpostav ameriških univerz, žal pa je Evropska unija zelo zakasnela v primerjavi za ZDA. Le osem študentov iz eh, teh držav so je v lanskem letu sodelovalo v programih znotraj EU v okviru Erasmusa. Kar zadeva regionalno sodelovanje, pa sveto sodelovanje v zalivu počasi napreduje in Evropska unija seveda lahko posreduje svojo pomoč, svoje izkušnje, svoje znanje. No in na zadnje pozivamo tudi k sklenitvi sporazuma o prosti trgovini, ki je že predmet pogajanj več kot 20 let. Hvala lepa, gospod Bodis. Thank you. Za eno minuto ima besedo gospod Paška v okviru proste razprave. Pan predsedajoči, važeni pan komisar, štati Perskeho zalivu predstavljajo významni hotel. Hvala lepa, predsedajoči gospod eh, komisar. Države zaliva imajo velik gospodarski potencial in ponujajo številne možnosti za sodelovanje za EU. Vse do sodelovanja v zalivu, kako tudi Evropska unija, želi, želi ta izboljšati sodelovanje. Sveda pa moramo s predstavniki držav zaliva spregovoriti o naših prioritetah, obenem pa moramo tudi natančno prisluhniti in ugotoviti, kje lahko tej regiji pomagamo. Pri številnih vprašanjih smo podobnega mnenja in zato menim, da moramo sodelovanje eh, razširiti tudi na druga področja, ne le na trgovino eh, in eh, gospodarstvo. Pomembno je, da vzpostavimo kar se da. Eh,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 Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz podpiram zamisel o prostotrgovinskem sporazumu med svetom poslovanja v zalivu in Evropsko unijo. To bi lahko bil pomemben strateški partner za unijo, preprosto zaradi naftnih rezerv. Ključnega pomena je, da vzpostavimo tesnejše gospodarsko sodelovanje. Potrebujemo nove partnere, potrebujemo nove trge. In tam, kjer Evropska unija morda že igra pomembno vlogo, je potrebno odnose še okrepiti. Ta pogajanja zdaj trajajo že 20 let, mislim, da moramo ta pogajanja eh, čim prej zaključiti, kar zahteva konstruktiven, fleksibilen pristop z obeh strani, kajti zdi se, da smo v nekakšni pad poziciji. Če želimo narediti korak naprej, če želimo, da bo Evropska unija konkurenčna ZDA in eh, Kitajski, pa potrebujemo vse v določenih gospodarskih eh, panogah najti tržne niše in eh, povečati moramo svoj tržni delež. Hvala. Hvala lepa, gospod Segedi. Gospa Basescu. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru început. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Za začetek naj čestitam gospodu Bodejsu za to poročilo. Parlament eh, s tem podpira ponovno začetek pogajanj med Evropsko unijo in državami sveta za solvanje v zadevu v ključnem trenutku. Dogodki v Bahrajnu kažejo, da je nujno okrepiti politični dialog med obema mednarodnima organizacijama. Šest eh, držav arabskih držav, članic tega sveta, kaže, da so pripravljene iti v smer eh, miroljubnega razvoja družbe eh, po upoštevanju spoštovanja človekovih pravic. Seveda, eh, te razmere vplivajo na nas, še posebej zaradi naše odvisnosti od nafte in zato je ključnega pomena eh, da si zagotovimo zanesljivo oskrbo za nafto in da se tudi prepriči nepotrebno povečanje cen na svetovni ravni. 20 let pogajanj o sporazumu zdaj mora priti k koncu in se končati s podpisom tega sporazuma. Hvala gospod Basesko, gospod komisar, prosim. You, uh, Chairman, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči in spoštovane kolegice in kolegi. Danes večer se pogovarjamo o poročilo parlamenta o sodelovanju svetom za sodelovanje z Libom. Potrebno je seveda spregovoriti tudi o strateških časih, v katerih se nahaja sedaj arabski svet. V času priprave tega poročila si še nihče ni mislil, kakšen bo svet danes. Veliko je sedaj novih izzivov, s katerimi se soočajo ljudje v arabskem svetu. Vsaka država je drugačna od druge, to je naše pripričanje in Evropska unija se odziva na drugačne razmere s drugačnimi prilagojenimi odzivi. Slišali smo, kaj je Tijaš tam včeraj, od Tunizije, Egiptu, Libiji, Jemno, Bahrajno. Evropska unija se sooča z veliko kritičnimi izbirami in odločitvami. Poročilo, o katerem govorimo danes, se osredotoča na svet za sodelovanje v zalivu in na eh, njegove države. Nekatere izmed njih tudi slišal pozive prebivalstva, da najbolje poskrbijo za družben in gospodarski razvoj. Vlade se odzivajo na različne načine. Veliko je finančnih sredstev za odpravo najpomembnejših gospodarskih in socialnih vprašanj, potem tudi odpirajo demokratično pot določenim organom v državah in tudi omogočajo že demokratičen dialog. Videli pa smo tudi nasilje. To je še prav posebej res za Bahrein. Pozorno to spremljamo, Kathy Ashton je veliko krat izpostavila svojo zaskrbljenost zaradi nasilja na ulicah in zaradi sektorskih, eh, oprostite, um, nasilja med različnimi sektami. Pozvala je k temu, da je potrebno spoštovati temeljne svoboščine in demokracijo. Veliko krat je govorila o tem, da je dialog edina pot naprej. Podajali smo mešanico javnih izjav in neposrednih povezav z organi v državah, ki so predmet pogovora. Kam pa vse to vodi? Kaj bi naj Evropska unija storila? Glede na vse te dogodke, Kati Ashton je dejala, da je potrebno vstopiti v dialog in ne izolirati držav. Tudi sam se strinjam s tem tudi poročilo govori o tem in strinjam se, potrebno je izboljšati izmenjavo tudi med podjetji. To je čas za nas, Evropejce, da okrepimo naše odnose s svetom za sodelovanje v zalivu. Prav tako je to čas za nas, EU, da smo pripravljeni se pozitivno odvati na kakršnokoli zahtevo Evropske unije, da pomaga pri dialogu, ki bi lahko vodil k reformom. Ne smemo nehati braniti temeljnih pravic in človekovih pravic, vendar pa seveda moramo braniti tudi naš model demokracije, ne smemo pa usiljevati tega drugim delom. Evropa meni, da morajo reforme biti izvedene na kraju samem in to velja tudi za sveto sodelovanje v zalivu. Ni potrebno govoriti parlamentu, kako naj se ukvarja s tem poročilom. Mislim pa, da moramo misliti strateško. In zato sta dialog in angažiranje EU izredno pomembni. Potrebno je podpreti dialog in reforme v regiji. Pripravljeni smo na ustrezno podporo, prav tako strokovno znanje in znanje na splošno za bolj specifično vprašanje. Podpiramo vsakršno priložnost za napredek, vendar pa to se lahko zgodi le, če bodo države prosile za našo pomoč. In še na, za konec prostotrinski sporozum s svetom, zato sem odgovoren sam, ko bodo okoliščine prave, mislim, da bomo lahko na podlagi odločenosti EU nadaljevali s prostotrgovinskim sodelovanjem s svetom za sodelovanje v zalivu. Ni potrebno govoriti, da je stabilnost predpogoj tako za politične stike med vladami in državljani, pa tudi za to, da bo gospodarsko sodelovanje dobro. Hvala lepa za vašo pozornost. Naj se zahvalim tudi gospodu poročevalcu Bodiju. Hvala lepa, gospod komisar. O tem bomo glasovali jutri ob 11.30. Naj sporočim še, da je odbor Rekon podal popravek napake besedila, ki je bilo sprejeto v parlamentu. In ta popravek je na voljo na internetni strani parlamenta Seance on Direct. Naše naslednje zasedanje bomo, torej to zasedanje,